Eh, plodno druženje z nami. Sedaj pa se bomo lotili glasovanja in sicer bomo najprej glasovali o zahtevi za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom državljanska pobuda za proti vzdržanje sprijeto. Sedaj pa naprej zahteva za posvetovanje z odborom regiji za proti vzdržanje sprijeto. Nadaljujemo z priporočilom za drugo obravnavo po skrajšenem postopku o stališču Evropskega sveta o Evropskem skladu za begunce za obdobje 2008 do 2013. Glede na to, da nimamo nobenega predloga za zavrnitev, niti predloga sprememb, je to stališče sveta sprejeto. Naprej, prošitev za drugo obravnavo v stališču sveta o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, tudi to po skrajšenem postopku. Nobenega predloga za zavrnitev, niti nobenega predloga sprememb nismo dobili, zato je to stališče sveta sprijeto. Nadaljujemo z glasovanjem o poročilu gospoda Manke o spremembi proračuna številka 1 za leto 2010. Glasujemo o predlogu spremembe številka 1 z poimenskim glasovanjem in s kvalificirano večino. Začinamo glasovanje. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Pasamos ahora al examen de la propuesta. Nadaljujemo s predlogom resolucije in sicer s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Ja, izvolite. Presidente, non funziona la mia macchina, quindi prego di provvedere. Pravičujem se, ampak že drugič ne deluje moj glasovalni aparat in prosim, če za to poskrbite. Ja, ja, takoj vam pošljemo reševalno ekipo. V redu. Nadaljujemo sedaj z glasovanjem o poročilu gospoda Črneckija o razrešnici za, splošni, za leto 2008 za splošni proračun Evropske unije. Besedo ima gospod Črnecki, izvolite. Lahko povem, da smo zdaj v razmerah, ki, je, ki so bistveno boljše kot lani, kajti takrat smo razrešnico sprejemali šele jeseni, novembra. Zdaj to počnemo mnogo prej kot prejšnje leto, vendarle pa moramo ugotoviti, da mora parlament na koncu vendarle prepričati svet v to, da naj dokumente predloži kot prvo prej, kot drugo pa v popolni obliki eh, in seveda za proračunsko obdobje, za katero gre. Mi smo zdaj, na primer, dobili dokumente iz eh, poprejšnjega leta in mislim, da so te razmere, krizne razmere v odnosih med parlamentom in parlamentom, svetom, nekaj, kar nakazuje na potrebo po večjem pritisku parlamenta na svet za zagotavljanje večjih preglednosti nad proračunskimi izdatki, še posebej z vidika Lizbonske pogodbe in z vidika okrepljene vloge Evropskega parlamenta, se mi zdi to ključnega pomena. Hvala. Hvala, gospod Črnecki. Gospod Bodu, ste prosili za besedo? Naprava ne deluje, hvala. Tudi k vam bodo prišli tehniki. V redu. Gremo naprej in sicer glasujemo o predlogu sklepa o razrešnici. Predlogov sprememb nimamo in odbor za nadzor proračuna predlaga, da se o tem glasuje poimensko. Torej, to pomeni, da kdor želi slediti priporočilu odbora za proračunski nadzor, da se ta odločitev prenese, morajo glasovati za, drugi pa proti. Začnemo glasovati. Se cierra votación. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Torej, s tem sklepamo, da je potrditev razrešnice odobrena. Nadaljujemo s poročilom gospoda Mikolašika o standardih kakovosti in varnosti človeških organov namenjenih za preseditev. Gospod Mikolašik, izvolite. Ďakujem, ďakujem pán predseda, kolegyne a kolegovia. No, pre európskych pacientov prijatím tejto Danes je pomemben dan za evropske pacijente, namreč s prejemom tega poročila zagotavljamo, da se pod osebam, ki že dolgo čakajo na presaditev organov, zagotovilo boljše življenje. Zato pozivam le k podpori tegmu predlogu in se vam vsem unaprej zahvaljujem. Hvala, gospod Mikolašik. Imamo dva paketa predlogov sprememb. Sedaj bomo najprej glasovali o prvem paketu. Glasujemo za, proti, vzdržani sprejeto. Torej, drugi paket je brezpredmeten. In sedaj glasujemo o celotnem besedilu za, proti, vzdržani, sprijeto. In sedaj glasujemo o predlogu zakonodajne resolucije brez predlogov sprememb. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sporočilo je sprejeto. Nadaljujemo in glasujemo o koledarju zasedanja Evropskega parlamenta za leto 2011. Izvolite besedo. Oh, eh, postopkovno vprašanje, predsedujoči. Ali nam lahko potrdite, da glasovanje za amandma 4 zmanjšuje število naših potovanj v Strasburg, obenem pa zagotavlja tudi izpolnjevanje naših obveznosti iz pogodbe, da imamo tu 12 zasedanj? Hvala, gospod Fox. Torej, gospod Lene, izvolite gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, tukaj iz glasovalnega seznama sklepam, da eh, nameravate, gospod predsedujoči, amandma dve razglasiti za nedopusten. Prosim, da še enkrat o tem razmislite. Dejstvo je, da člen 229 pogodbe predvideva, da na drugi eh, torek v mesecu marcu poteka zasedanje Evropskega parlamenta, vendar pa to ni v nasprotju s predlogom, ki ga je predstavila moja politična skupina. Predlog moje politične skupine je namenjen temu, da bi Strasburski teden prestavili z 10. na 11. teden v letu in nikakor ne gre eh, za to, da bi eh, na drugi torek v marcu imeli eh, plenarno zasedanje, temveč gre za to, da bi imeli zasedanje v 11. tednu. Tako da tukaj ne gre za nedopustnost in vas prosim, da o tem še enkrat razmislite. Hvala lepa. Hvala. Gracias, señor Lene. Eh, dobro, hvala, gospod Lene. Eh, saj ste prebrali eh, moje misli, ker točno to sem naravo storiti, kar ste napovedali. Zelo kratek bom, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da kljub temu, da je zadeva dvoumno napisana, bi moral biti predlog spremembe številka 4 nedopusten, ker je v nasprotju s pogodbo in Poleg tega z razlago pogodbe, ki jo je zelo jasno podalo Evropsko sodišče iz Luksemburga v svoji sodni odločbi, v skladu s katero je treba ohraniti trenutno število zasedanj v Strasburgu. Verjetno so nekateri kolegi res proti temu, vendar pa je pogodba nekaj formalnega in sodba eh, Evropskega sodišča je v pravni državni ravno tako formalna in neizpodbitna. Dobro, grem glasovanju in preden glasujemo, vam moram povedati, da predsedstvo meni, da je da predlog spremembe številka 2 ni v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije in zato predsedstvo izjavlja, da ta predlog spremembe ni dopusten. Člen 229 pogodbe o delovanju Evropske unije namreč določa, da Evropski parlament, citiram, se bo sestajal, ne da bi bilo potrebno parlament sklicati vnaprej, drugi, marec, drugi torek v marcu. Konferenca predsednikov je sprejela predlog koledarja za leto 2011, ki vključuje tudi delno obdobje za zasedanje od 7. do 10. marca in s tem spoštuje določbo iz 229. člena pogodbe. Predlog številka 2 pa predlaga, da bi se to obdobje zasedanja predstavilo na naslednji teden in če bi parlament ta predlog spremembe sprejel, bi s tem kršili člen 229. In zato izjavljamo, da ta predlog spremembe ni dopusten. In sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Kdo je za? Glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Kdo je za? In da, gospod Lene. Predsedujoči, žal takole enostavno to ne gre. Sicer ste pravilno citirali člen 229, vendar to ni v neskladju z našim amantmajem. Člen 229 zadeva en dan v marcu, drugi torek v marcu. Naš amantma pa se eh, nanaša na Stražburski teden v celoti, na štiri dni. Zato to mora biti spremljivo, da plenarno zasedanje eh, prestavimo z 10. na 11 teden in to nikomor ne preprečuje, da bi imeli eh, na drugi torek v marcu zasedanje v Bruslju. In to je skladno s pogodbo. Mire, senor, senor Lene. Poglejte, gospod Lene, ta predlog spremembe sproža vprašanje, ki je seveda tipično lahko predmet razlage in eh, parlament, predsedstvo parlamenta meni, da je tisti, ki ima lahko zadnjo besedo pri tem, predsedstvo. In predsedstvo se je odločilo iz razlogov, ki sem vam jih predstavil, da bo predlog spremembe številka 2 nedopusten, ker krši 229. člen pogodbe. Seveda, kakršna koli druga razlaga je vsega spoštovanja vredna. Ampak glede na to, da se mora o tem odločiti predsedstvo, se je predsedstvo odločilo in sedaj nadaljujemo z glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Kdo je za? Muy bien. Señorías, vamos a votar. V redu. Gospe in gospodje poslanci, glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Kdo je za? Voto se kontra.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 Ta predlog spremembe je zavrnjen. Nadaljujemo in glasujemo o predlogu spremembe številka 4, poimensko glasovanje. Se cierra la votación. Konec za glasovanje. Mienda. Predlog spremembe je zavrnjen. In gremo naprej. Glasujemo o predlogu spremembe številka ena. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Nadaljujemo za naslednjo točko. Da. Predsednik, upravičujem se, želel bi izkoristiti to priložnost, zato da predsedstvu povem in prosim, naj posreduje, zato ker so letalske povezave med Strasburgom in drugimi glavnimi mesti neustrezne. Zato prosim, da se zauzamete za to, da bi imeli direktne lete do Strasburga, da nam ne bi bilo treba dvakrat ali trikrat prestopati, preden pridemo sem in ukrepajte, prosim. je, senjor. V redu, hvala, gospod Salato. Gremo naprej. In sedaj glasujemo o predlogu resolucije odbora za okolje o aditivih za živila razen barvil in sledil. Besedo ima gospod Lajnen. Ja, danke, Hvala predsedujoči. Torej pri tem glasovanju ne potrebujemo nekakršnih eh, obvozov in obhodov, ampak lahko kar neposredno glasujemo. Eh, gre torej za to, da ne bi s tem dovolili eh, lepljenje koščkov mesa s trombinom in spoštovane kolegice in kolegi, zrezek je zrezek, šunka je šunka in prepričan sem, da voljivke in voljivci vseh poslancev želijo, da je temu tako in zato podprite naš predlog, da se trombin ne dovoli kot aditiv v hrani za lepljenje koščkov mesa skupaj v enotno gmoto. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Trombin je aditiv, ki se lahko uporablja in ki lepi meso, ampak ki, za katerega nimamo. Mm, v bistvu nobenega problema, nobenega tehnološkega problema ali problema zaradi zdrave prehrane in zato se ta aditiv uporablja v nekaterih državah. Jaz sem eh, vas poslušala in ta predlog spremembe v prilogi, ki pravi, da se lahko meso, ki je tretirano s trombinom, lahko prodaja in eh, pakira in je primerno označeno tako, da ne zavaja potrošnika. In zato prosim gospoda komisarja, ali se lahko zauzame za to, da ne bi te proizvodov, ki vsebojo trombin, obravnavali kot ponaredke zaradi označevanja. To namreč mora biti tudi v skladu z uredbo o primernem označevanju za um, lajšanje izbire potrošnikom. Uh, Torej, predvsem gre za preprečevanje ponaredkov. Hvala. Gospod komisar. Šolane poslanke in poslanci, ko smo razmišljali o tem, ali naj izdamo dovoljenje aditivu po imenu trombin, je komisija v posvetovanju z vsemi državami članicami eh, preučila štiri zahteve, ki jih določa uredba o aditivih za živila. Gre za varnostni vidik, se pravi, ali potem obstaja razumna tehnološka potreba, eh, vidik obveščanja in informiranja in pa vidik Eh, prednosti za potrošnika. Kar zadeva varnost eh, in zdravje, je EFSA preučila ta proizvod in prišla do sklepa, da ta aditiv ne predstavlja nobenih pomislekov, kar zadeva varnost. Kar zadeva eh, higieno oziroma zdravje, eh, se ne strinjam, da je tukaj tveganje kontaminacije više kot pri drugih proizvodih, naprimer mleto eh, meso, če to zavamo zgolj za primer. Kot drugo, razumna tehnološka potreba po tem proizvodu je ugotovljena. Eh, enzimski pripravek deluje kot stabilizator končnega mesnega izdelka in ta tehnološka funkcija je izredno opisana tudi v uredbi o aditivih za živila, ki jo je ta parlament tudi sprejel. Tretjič, vidik informiranja in obveščanja. Tukaj gre še posebej za eh, ključne pomisleke v poročilu, da naj bi ta proizvod lahko privedel do zavajanja potrošnika. V polni meri se zavedamo te nevarnosti, tega tveganja in zato naš predlog vključuje tudi naslednja, naslednje stroge zahteve, ki gredo celo dlje od tega, kar se običajno zahteva za aditive za živila. Prvič, ta proizvod se lahko, takšen proizvod se lahko prodaja le v prepakirani obliki končnemu eh, potrošniku. Kot drugo, takšen proizvod mora nositi dodatno označbo, da gre za rekombinirano Eh, meso in to mora biti omenjeno blizu imena proizvoda. Potrošnik bo tako dobro obveščen o sami naravi tega proizvoda. Tretjič, ime enzima in dejstvo, da gre za enzim živalskega izvora, je tudi na seznamu sestavin. Naj tudi povdarim, da so te zahteve po označevanju strožje od zahtev, ki veljajo za ostale proizvode, katerim se dodajajo Eh, drugi proizvodi, kot naprimer eh, krvni proteini in eh, drugi aditivi in sicer z istim namenom. Toda za te se ne zahteva nekakršno dodatno označevanje. Če so te strože zahteve po označevanju torej, predpisane, bo to prispevalo k boljši obveščenosti potrošnikov. Ta enzimski pripravek se, enzimski pripravek se že uporablja v številnih prevačalnicah brez zahtev po označevanju in z našim predlogom samo dodatno razjasnjujemo razmere in zavezujemo države članice, da uporabljajo ta pravila glede označevanja in posledično bodo potrošniki bolje obveščeni. Prav tako bodo potrošniki, še posebej tisti, ki potrebujejo eh, več eh, finančne podpore, imeli dostop do cenejših mesnih izdelkov, saj se bo uh, s predelavo mesa uh, prihranilo velike količine uh, mesa. Tukaj gre za pomemben napredek na področju živilsko-predelovalnega sektorja in mislim, da boste upoštevali vredne razloge, zakaj bi bilo potrebno ta predlog potrditi. Zavezal sem se, parlamentu, da ljudem ne bom predpisoval, kaj naj jedo, temveč ne bom samo zagotovil informacijo o tem, kaj jedo. In ta predlog je popolnoma skladen s to mojo zavezo. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Glasujemo torej o tem predlogu resolucije, ki, o katerem glasujemo za kvalificirano večino in po imenskem glasovanju. In glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Predlog je sprijet. Ahora pasamos a votar. Pasamos a votar el... Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Perelja o akcijskem načrtu o darovanju in presajanju organov. In sicer Najprej glasujemo o četrtem delu. Kdo je za? Proti? Poglejmo, tukaj ni nihče dvignil roke. Torej, o četrtem delu glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 6. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Glasujemo predlog spremembe številka 7. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. Glasujemo o 13. delu po delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili, torej drugi del bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet. Glasujemo sedaj o predlogu spremembe številka 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Sedaj glasujemo o amantmaju številka 8. Za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Amandma številka 4 za, proti, vzdržani sprijeto. Amandma 5 za, proti, vzdržani sprijeto. Glasujemo o delu številka 22. Za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je to sprejeto, ampak preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 22. del je zavrnjen. Amandma številka ena. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Amandma številka devet. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Glasujemo. Del številka 29. Za. Proti. Proti. Vzdržani. Preverili bomo. 29. del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Del številka 33. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo o v redu, v redu. Torej, 33. del. Glasujemo, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o delu 35 za proti, vzdržani. Preverili bomo tudi to. 35. del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o amandmaju številka 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj, uvodna izjava števil L. Za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava N za, proti, vzdržani. Torej, ista večina kot prej. Sprejeto. Sedaj glasujemo o celotnem predrogu resolucije. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj gremo naprej na naslednjo točko in sicer poročilo gospoda Hauregija, institucionalni vidiki pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Začnemo z amandmajem 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo amandma 9. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Amandma številka ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma deset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Amandma številka 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o o celotnem predlogu resolucije za, proti, vzdržani, torej sprejeto. Sedaj imamo predlog resolucije petih skupin o konferenci za pregled rimskih statutov mednarodnega kazenskega sodišča v Ugandiji. Besedo ima gospod Hovit, ki predlaga ustni predlog spremembe k amandmaju številka 3. Izvolite. Pri amandmaju 3, predsedojoče, bi preprosto rad nadomestil besedo notes, torej ugotavlja z besedo welcome, pozdravlja. V redu je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Nihče ni proti. Dobro, torej glasujemo o amedpaju številka 3 z ustnim predlogom gospoda Hovita in sicer glasujemo po delih. Prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto in drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Glasujemo o enajstem delu, drugi odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o drugem delu, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo amandma 1, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o, oziroma poglejmo. V enajstem delu, četrti odstavek, skupina zelenih predlaga ustni predlog spremembe, ki, ima, ki ga imate v besedilu. Je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Torej, glasujmo. Enajsti del, četrti odstavek, skupaj z ustnim predlogom spremembe zelenih. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj glasujemo o delu številka 21, ampak tukaj imamo spet ustni predlog spremembe, gospod Hovit. E, ta ustni predlog spremembe imate tudi v besedilu. Je kdo proti? Nihče ne nasprotuje temu predlogu spremembe, torej glasujemo o 21. delu s tem predlogom spremembe za proti. Še enkrat, dvignite roke, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe 2 z ustnim predlogom spremembe gospod Loh Biller. Tudi njeno besedilo imate. Je kdo proti njenemu ustnemu predlogu spremembe? V redu. Torej glasujmo o drugem amandmaju, o amandmaju številka 2 skupaj z ustnim predlogom spremembe. No se muevan porque tenemos... Prosim, ne premikajte se, ker vas moramo prešteti. Ne premikajte se. Bien. La enmienda... Dobro. Torej je ustni predlog spremembe zavrnjen. In sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. In sedaj glasujemo o celotnem predlogu resolucije za, proti, vzdržani, sprijeto. A ne, sedaj imamo še obrazložitve glasov, torej ne moramo prekiniti. Obrazložitve glasov in poglejmo najprej o spremembi proračuna. Gospa Doc ima besedo. Gospod Gordon. Kje? Es el, el Gordon.